imamo razdeljeno delo pri Sahelu, imamo globalni načrt in tudi bolj regionalni načrt. Tu pri svojem govoru bom ostal bolj splošen, tako da bi predstavil splošen oris situacije. No, glede situacije, kateri smo, moramo pri tej regiji vedno reči, da je to regija, ki je zelo blizu Evropi. In vse, kar se tam dogaja, neposredno ali posredno vpliva na države Severne Afrike, če govorimo o terorizmu, trgovini z drogami, ljudmi, migracijah. To je realnost, ki vpliva na celotno območje. To je strateško ali geostrateško območje. Tu imamo Evropo, Severno Afriko in samo območje Sahela. In kakšne so značilnosti te regije? Ni prave strukture in tu takoj naletimo na velike težave, s katerimi se soočamo. Evropska unija je omenila Sahel v svoji strategiji. Tu imamo Mali, Mauretanijo, Burkino Faso, Čad in tu jih imamo teh pet držav v tej regiji Sahela. To pa vpliva tudi na politiko, ki je povezana s Severno Afriko nasploh. To pa je neposredno povezano tudi z evropsko celino in to so velike značilnosti te sahelske situacije in to je območje, ki je zelo veliko, zelo obsežno in je povezano z evropsko celino. Seveda smo v preteklih letih napredovali. Tu imamo strategijo, ki traja že štiri leta, veliko je drugih držav, ki so bile povezane s to strategijo. Tu vidimo, kakšen je interes mednarodne skupnosti v tem območju. Potem imamo tu nekaj napredka, najprej vojaško gledano. Tu smo imeli tudi francosko intervencijo, najprej v Malju, potem pa se je to postopoma regionaliziralo, kajti videli smo, da je prišlo do intervencij tudi v Nigru, kajti tam je tudi kar nekaj hudih bitk, potem imamo Boko Haram v Maliju in imamo tudi Libijo. Torej najprej tu za vojaško stabilizacijo, do katere je prišlo zaradi mednarodne intervencije. Ta je lahko podaljšana, ampak seveda tu imamo tudi deležbo OZN na severu Malija. Pred letom dni smo videli tudi to, da so te države same oblikovali G5, rekle so, da želijo sodelovati skupaj, da želijo oblikovati skupno regionalno sodelovanje v tej situaciji, v kateri smo, kajti vemo, da gre za res zelo regionalno situacijo. Tu je tudi veliko vezi med različnimi državami v tej regiji. Potem drugi pozitivni elementi, tu vidimo tudi pogajanja za stabilizacijo malja. Pred dvemi leti smo imeli razprave v Ugadugu, zato da bi oblikovali volitve v Malju in sedaj imamo tudi razprave v Žiri, tako da sicer upamo, da bo to dobro steklo, ampak mislim, da bodo to podpisali vsi protagonisti v Abamaku prihodnjo soboto. In tu moram reči, da imamo zadnjo tudi v strud. Zato, da bi imeli politično stabilizacijo različnih držav. Tu imamo Mali, ker smo imeli državni udar in sedaj se vračamo nazaj na običajen politični režim. Lani smo videli preobrat tudi v Burkini Faso, torej tu gre za proces stabilizacije in tranzicije. Vse se dobro odvija, ampak vse to kaže, da je toliko različnih sestavin, toliko signalov in mednarodna skupnost pomaga, pri tem imamo pravo, realno, pozitivno dinamiko, ki je pomembna tu. Jasno pa je, da če imamo negotovost, je ta še vedno predvsej prisotna, kar nekaj je pomankanje varnosti, imamo libijsko situacijo, imamo Boko Haram. Situacija v Maliju je prav tako zelo ranljiva, tu imamo nekaj terorističnih skupin, ki nekatere delujejo slabše kot prej, druge pa ne. Vsi poznate te pojave, tu imamo tudi atentat, dopolne prišlo do atentata recimo v Čadu. Tako da ima to posledce, potem imamo atentate na jugu Malija, do teh atentatov prešlo pred nekaj dnevi. Torej, tu jasno vidimo, da je to eno območje, kjer je kar nekaj nestabilnosti. Potem lahko rečemo tudi to, da se mednarodna skupnost res trudi, ampak tu ne moremo spremeniti temelje situacije. Gre za večplastno situacijo, tu imamo občutljive države, ranljive sisteme, imamo takšno zmepisno območje, ki je posebno in to vpliva na to situacijo, v kateri smo danes. Veliko je različnih stvari. Potrudili smo se, da bi stabilizirali situacijo, ampak istočasno pa tu vidimo, kako obsežni so ti pojavi in kakšen je kontekst v zadju. Toliko te situaciji. Mednarodna skupnost se trudi, Evropska unija je tudi storila veliko, ampak tu je kar nekaj nevarnosti. Tu so velike nevarnosti in omenil bi nekaj letih. In kakšne značilnosti imamo tu? Območje Sahela je že kar nekaj časa v ospredju mednarodni skupnosti, pomoč se je povečala v zadnjih letih, to imamo vsako leto približno 4 milijarde dolarjev mednarodne pomoči. To je pomemben znesek, seveda, vidimo, koliko je te pomoči Za Mali tu imamo večstransko pomoč, veliko mednarodnih akterjev, ki sodelujejo, so aktivni pri tem. Evropa prav tako nasplošno, tu imamo različne države članice, imamo evropske institucije, ki prispev, prispevajo približno 40 odstotkov te humanitarne pomoči. Kot veste, smo imeli zelo močno mobilizacijo tudi v Evropski uniji. Imeli smo krizo v Maliju pred nekaj leti. In takrat smo videli pomoč, ampak že prej smo imeli strategijo za Sahel, tu naj bi upoštevali, koliko različnih je parametrov v tej krizi, gre za strateške elemente in tu gre za dopolnilnost pri teh ukrepih. Evropa ima v tej regiji že stare ukrepe, ampak sedaj smo jih dopolnili in tu gre za to vprašanje varnosti in treba je povezati oboje vsekakor nekateri vidiki so povezani bolj s krizo, drugi pa z drugim in s tem se skušamo soočiti. Evropska unija se je ukvarjala s tem procesom, imeli smo konferenco v Bruslju, Malju, potem smo tu uporabili tudi približno 2 milijardi in pol evrov, pred dvemi leti, dvemi leti in pol približno, potem smo imeli tudi operacije skupne znanje varnosti politike v Nigru, Maliju, imeli smo tudi vojaško usposabljanje, sedaj imamo usposabljanje v Maliju, pri tem sodeluje kar nekaj držav in tu je vse več interesa različnih držav, zlasti držav, ki so manj navajanje odnosov s podsaharsko Afriko. Tu imamo tudi to operacijo UTM in Tu gre za pomembne interese in moram reči, da pogosto obiskujem te države, ki me vabijo tja. Povabile so me različne države, ki mogoče niso običajne partnerice, ampak rade bi se bolj vključile v to, rade bi bolje razumele, bolj sodelovale pri vseh teh izzivih. Evropska unija dela na tem, da bi uporabili tudi. 11. program za hrano. Imamo različne regionalne programe in tu bomo uporabili 5 milijard evrov v prihodnih letih. Evropska unija je danes dopolnila svojo strategijo tudi z akcijskim načrtom na regionalni ravni in mislim, da smo s tem potem lahko predelili štiri prioritete. In tu se sredotočamo na te štiri prioritete. Tu gre za mlade, migracije, obmena območja in sredotočamo se tudi na radikalizacijo, kajti ta je bila nedvomno opredeljena kot prednost nam. To so te štiri teme in Evropska unija bi tu želela imeti tudi dodano vrednost pri vseh teh ukrepih. Za konec naj bi rečem, da je tu kar nekaj izzivov, ki so pred nami. Prav gotovo so najpomembnejši naslednji. Najprej gre tu za regionalno strukturo, imamo regionalno krizo, po drugi strani imamo akterje, ki so res zelo, zelo razprašeni. In pri tej problematiki imamo vprašanje glede Alžirije. Alžirija je zelo pomembna v tej regiji, zelo močna. In preko njene podpore v tem procesu Mali smo videli, da je Alžirija želela odigrati pomembno vlogo. In danes vidimo, da se Alžirija zaveda, kakšna je nova regionalna situacija, ki obstaja že nekaj let. In imamo tudi ta dogovor iz Alžira in tako je Alžirija osrednja to. Je zelo pomembna partnerica. Seveda imamo tu tudi nekaj drugih institucij. Potem drugič, pred nami je izziv učinkovitosti pri črpanju mednarodne pomoči. Kot sem rekel, je to paradoks, da je v tej regiji toliko prijete pomoči, ampak istočasno se moramo vprašati, kako to bolje organizirati, kako bolje opredeliti prioritete, da bi bili pri ukrepih bliže realnosti. Tu imamo tudi posebnega predstavnika OZN za Sahel gospod Romano Prodi je pred letom in pol, pred dvemi leti predstavil načrt in rekel, da moramo drugače delati v tej regiji. Povdaril je to, da bi imeli sklad za zahel. Ne gre za rabo novih sredstev, pa gre za to, da bi nas splošno lahko uporabili ta sredstva na bolj strukturiran način. Predlagal je tudi, da oblikovali programe raziskav v tem območju Sahela. In res je, veliko je izzivov, ne vem, če poznamo realnost na terenu in če to dobro obvladujemo. Tretjič, mislim, da imamo tu tudi zelo velik izziv na področju gospodarske rasti, ustvarjanja gospodarske dejavnosti, ustvarjanja in oblikovanja delovnih mest. To je neposredno povezano z izzivom na področju migracije, z vprašanjem mladih, tu imamo demografsko rast, kajti gre za zelo mlado prebivalstvo. Vsako leto imamo več milijonov mladih, ki stopajo na trg dela in seveda poznamo vse to in ti mladi ne najdejo svojega mesta na trgu dela in potem eh, vidimo degradacijo situacije, obupani so. In eh, to je precej značilno za mlade iz številnih držav. In žal, Mm, se res moramo sretočiti to četrtič. Seveda moramo biti, moramo biti uspešni pri stabilizaciji Malija. Evropska unija je močno podprla podpis dogovora iz Alžira. Potem uh, smo seveda začeli izvajati to in treba je prijeti na dejanje. To je zelo zapletena situacija. To imamo OZN, imamo različne akterje in vsi evropski akteri, ki so že prisotni tam, morajo odgovoriti na prečakovanje z tega dogovora. V tej regiji imamo močno zaupanje do evropejcev na splošno. Mi smo eden izmed najbolj pozitivnih akterjev, tako nas vidijo v tej regiji. Veliko je vezi, veliko je medsebojnega poznavanja in tu je vse več popraševanj do nas. Velika pričakovanja imajo do evropskih institucij. Veliko je drugih akterjev v tej regiji in eh, to je res velik izziv za vse. Potem potrebujemo boljšo organizacijo. Seveda se moramo dotakniti vseh teh vprašanj in še peti izziv, ki bi ga omenil, treba je biti na distanci, verjetno. Mednarodna skupnost je seveda aktivna, ko imamo nek nujni dogodek. Ampak tu imamo tveganja v Sahelu in očem biti pesimističen, ampak več je pred nami kot za nami, žal. Danes imamo 70-80 milijonov prebivalcev, imeli bomo 200 milijonov čez nekaj let. Torej, to je neizogibno dejstvo in treba se vprašati, kako se bomo postopoma organizirali, da bi se soočili s vsemi temi izzivi v najboljših pogojih. In mislim, da moramo biti tako blizu, kot se le da afriškim akterjem, kajti ti poznajo izzive, Tu gre za izziv povezan z upanjem, z dialogom in tu obstaja tveganje, da bi imeli eh, razkol med Evropo in Afriko, kajti včasih drugače gledamo na stvari in včasih imamo tradicionalni islam, ki je v nasprotju s sedanjimi tendencami, potem vidimo, da so nekateri na distanci glede tega, ampak eh, tu potrebujemo zaupanje, da ne bo nezaupanja med Evropo in Afriko zlasti v regiji Sahela. In prepričan sem, in to bom tudi zaključil, da imamo tu politike, poslanke in poslance, ki lahko odigrajo pomembno vlogo kot most med Sahelom in Evropo. Potrebujemo odgovorne politike. Potrebujemo tudi podporo teh politikov, administracij in pri vsem drugem tudi to potrebujemo. In reči moram, da sedaj, ko obiskujem različne države, se srečujem s poslanci iz nacionalnih parlamentov, pogosto so zelo odprti in se zanimajo za to temo. Želijo iti tako daleč, kot se le da na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Gospod Demonto. Kar nekaj kolegov se oglaža te razpravi. Gospa Alijo Mari, vi ste prva, prosim. Merci, monsieur. Hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila gospodu Demontonu za njegovo diagnostiko, ki se mi zdi zelo, zelo zanimiva. Poslušala sem ga in dobila občutek, da je regija Sahela postala in obstala kasiva cona, kjer ni pravega upravljanja, kjer imamo različne vrste trgovin in to je nevarno območje pravzaprav. Zastavila bi vam dve vprašanji, zato da boste opredelili nekatere elemente, ki ste jih omenjali. Najprej bi rada vedela, kako je s temi sredstvi, ki so bila ali bodo posvečena te regije, ampak onkraj tega, kaj konkretno počne Evropska unija? Zato, da bi pomagala pri upravljanju v teh državah po eni strani in da bi po drugi strani nadzorovala trgovino z orožjem, z drogami, z ljudmi, kajti to je tesno povezano s terorizmom. In tu gre za vzajemne vezi, zlasti recimo, tudi če govorimo o 3,5 milijardah evrov, to ste omenili, ta znesek, ki naj bi ga imeli v prihodnih letih, omenjali ste rabo teh sredstev. In zanima me, ali je ta problematika upoštevana ali ne in koliko let potrebujemo za to, da bi porabili teh 3,5 milijard. Potem drugo vprašanje. Omenjali ste Evropsko unijo, ukrepe unije in rada bi vedela, katere države konkretno in natančno so povezane s tem, katere države so aktivne v teh operacijah, če govorimo o obrambi, spomnim se Malija, mislim, da tam ni veliko držav. In potem imamo tu tudi pomoč pri stabilizaciji države. Katere so te druge države, ki lahko pomagajo? Hvala. Merci. Hvala. Gospa Gomeš, prosim. Um, I'd like to... Pozdravila bi gospoda predstavnika in neka bi vas rane vprašala, ker ste rekli, da je Alžirija pomembna država v tej regiji. Ampak Alžirija in Marok, Maroko ne sodelujeta pri Sahari, pri Zahodnji Afriki in to je pravzaprav nekaj, kar je kontraproduktivno, kaj ti ti dve državi, Alžirija in Maroko, bi lahko odigrali ključno vlogo v tej regiji. No, mimo teh eh, konfliktov v Zahodnji Afriki. Ali tu vidite, kakšno prihodnost Na področju sodelovanja, recimo, če govorimo o mladih v Sahari, veliko je teh mladih, ki nestrpno čakajo na razvoj dogodkov in zanima me, če tu vidite kakšne povezave z drugimi terorističnimi silami v tej regiji. Potem še nekaj, kar me zanima. Ali vi sodelujete z gospodom Bernardinom Leonom, ki je predstavnik generalnega sekretarja OZN za Libijo? Ali so kakšne vezi tu? Ali vi to vidite tako kot mi? Postala je zelo zapletena. Veliko je tistih, ki prihajajo iz regije Sahela in gredo preko Libije. Tu imamo tudi Nigerijo in druge države, odkudar prihajajo. Torej, vidite, da situacija v Libiji vpliva tudi na jug vse je zapleteno in eh, toliko je komplikacij, kot smo jih že videli, tu smo imeli orožje Gaddafija in to se je uporabljalo tudi, ko smo imeli nasilje v Mali in tako naprej. Na koncu še nekaj. Tudi jaz bi rada vedela, kaj konkretno počnemo, če govorimo o gospodarski rasti, kako je s kapitalom, stabilizacijo. kako bomo omejili migracijske težave, kaj počnemo pravzaprav. Hvala. Hvala. Gospod Charles Stenek. Hvala, predsednik. Čestitke za vaše imenovanje, kajti to je zelo nevarno območje, polno izzivov, Sahel. Sam sem imel čast v parlamentu, da sem oblikoval tudi poročilo o Sahelu prejšnjem mandatu in reči moram da je prišlo do zmede, kajti obravnavali naj bi tudi vprašanje Zahodne Sahare in potem je to postalo glavno poročilo, namesto da bi se osredotočili tudi na prav tako pomembna vprašanja, ki so tudi bolj varna in se našajo na terorizem in širše vidike stabilnosti in blaginje ter varnosti v regiji Sahela. In zaskrbljen sem, kajti v zadnjih dneh smo videli tudi napad v Džaminu, v Čadu, v Severni Mali, je še vedno območje, kjer je veliko džihadistov in videli smo, kaj se je zgodilo v medijih. Lokta je vozil, vodil skupino Mujava. Torej, njegova skupina se je združila z Mujavo in menda je bil islamski vodja ubit v Libiji za čas letalskega napada, tako da vidite, da imamo te teroristične, džihadistične skupine, ki so tako zelo mobilne in se premikajo te regije iz Libije, Alžirijo, gredo. Potem smo imeli tudi glavnega v zadju plinskega napada pred nekaj leti. Mogoče je bil sedaj ubit v tem ameriškem napadu, to ni bilo potrjeno, ampak ja, težave še vedno obstajajo. Potem imamo tu še te vezi z Boko Haramom v Nigeriji, na jugu To je zelo, zelo nevarna regija. In potem tu slišimo, da je Daješ ISIS v Libiji. In tudi to je neko dopolnilo ali podpora tistim v Libiji, ki se ukvarja šarijo. Torej, to je nočna mora, če govorimo o džihadizmu in terorizmu. In zanima me, če boste za časa vaše življenjske dobe ali mandata lahko kaj storili za to, da bi tu dali v spredje Sahel in kako bo tudi z ameriškimi prispevki, gospa Lohbilo? Gospod predsedujoči, hvala lepa tudi našemu gostu za zelo uh, zanimivo predstavitev. Hvala lepa, gospod Cementon. Uh, eh, še enkrat bi rada izpostavila točko, uh, ki ste omenili že uh, tudi sami. Tiho tapljanje, trgovina z orožjem pregled eh, celotne strategije eh, proti trgovanju, z, eh, proti trgovini z ljudmi je bila že izvedena in če to povežemo z zunanjimi zadevami, me zanima, ali imate kakšne predloge, kaj bi lahko storili drugače, kako bi morali delovati na tem področju. Hvala lepa. Mr. Carvel, please. Gospod Carvel. Thank you, Chairman. Hvala, predsednik. Ja, le en opaska. Tu vidimo tragedije, ki se dogajajo ob libijski obali. Toliko je teh migrantov, ki se utapljajo v sredozemlju. In zakaj? Zakaj bi tu predlagali, da bi se javnost osredotočala na sredozemlje pri pomoči tem obogim ljudem, kajti toliko je tistih, ki umirajo tudi v Sahari. Mogoče bi morali posvetiti pozornost tudi tistim, ki umrejo, ko prečkajo Saharo. V zadnjih desetih dneh jih je kar nekaj umrlo. Kaj lahko storite za to, da bi govorili tudi o teh težavah, o tistih, ki prečkajo Saharo? Preden pride do Olimpije, kaj bi lahko storili, da bi preprečili tudi te nevarne poti preko Sahare? Hvala. Konec seznama, gospod Poš. Hvala, predsednik, gospod veleposlanik. Menili ste pet izzivov, s katerimi se soočamo v Sahelu in dodal bi še šestega. Če si pogledamo izzive v regiji Sahela, imamo tudi podnebne spremembe. To je zelo zapleteno vprašanje, kajte to je tesno povezano z drugimi težavami. Imamo varno skrajanje, migracije, življenje, konflikti in tako naprej. In nasprotju s pričakovanji smo videli vse manj dežja od 80-ih let in potem imamo tu vedno hujšo sušo, tako da bi morali iskati prihodnje rešitve in ob tem seveda upoštevati tudi velike podnebne ekstreme v Sahelu in tudi vegetacijo, ki se spreminja. Potem imamo tudi znanstveno oceno podnebnih sprememb in posledic te regiji. In to se mi zdi precej sporno, kar smo videli. In to vidimo vedno več težav zaradi selitev, zaradi podnebja imamo okoljsko politiko in kako se bo Evropska unija odzvala na te izzive. Hvala. Gospod Pernju. Gospod predsednik, gospod posebni predstavnik, prej ste nekoliko menili to temo Boko Harama in rad bi se vrnil na ta vir bojazni, kajti to je vedno bolj prisotno v Nigeriji, pa tudi onkraj meja Nigerije. Mislim, da to zadeva tudi celoto centralno Afriko. Imamo nigerijske oblasti, ki se ukvarja s tem. Boko Haram ima danes približno tisoč bojevnikov in nedavno smo videli, kaj se je zgodilo. Vodilni v Boko Haramu so se povezali z našom in tu vidimo tudi uh, kakšna je ofenziva v zadnjih mesecih v teh državah, ki so blizu Nigerije, tu imamo Čad, Boko Haram ima vojaške operacije tudi v tej državi in zaenkrat ni zmage nad Boko Haramom in mislim, da je vse več bojevnikov ki prejemajo finančna sredstva daljša. Tako da je zelo pomembno, da se vrnemo na to vprašanje daješa in financiranja tega v Iraku. Kajti vse več je teh finančnih sredstev in tu vidimo, da pri tem sodeluje tudi iranski organi. In rad bi, da mi poveste več o tem. Tu gre za to povezovanje iraške države s financiranjem. Neša, potem bi rad, da mi poveste več tudi o odnosih, ki jih ima lahko daješ za bojevniki Boko Harama v Nigeriji. Hvala. Prosim. Hvala lepa. No, ne bom mogel odgovoriti na ta vprašanja tako natančno, kot bi si želeli. Uh, kajti nekatera vprašanja presegajo moj mandat in nekatera vprašanja so bolj splošna. No, vrnil se bom takoj na to zadnje vprašanje. No, strikto sensu ne gre le za Boko Haram. Včasih se srečujem s to problematiko, prisoten sem na sestankih o tem, ampak mislim, da bo naslednji gost veliko bolj primeren za to, da bo odgovoril na to vprašanje. No, Veliko je tistih, ki so seveda prizadeti zaradi te razpršitve, ki jo imamo v Boko Haramu. Mi smo na začetku mednarodnih odzivov. Veliko pričakujemo novega nigerijskega predsednika, da ne bi začel izvajati novo politiko na tem področju in tu vidimo tudi posledice pri progresivni organizaciji teh večstranskih sil Evropske unije in Afriške unije preko teh sil ne bi res podprli to intervencijo. Tu imamo teroristične skupine v regiji Sahela, ki so običajno veliko bolj lokalne, kot si mislimo, manj organizirane so, veliko bolj šibke, kot si mislimo, ampak seveda se je težko bojevati proti njim, kajti gre za zelo težke boje, ker to so lokalni borci. Potem bi se navezal na to zadnje vprašanje glede podnebja. Res je, žal, vodilni v Afriki ne razmišlja toliko o teh vprašanjih in težko jih je trajnostno vključiti v ukrepe in reakcije glede teh podnebnih vprašanj. Imeli smo velik projekt senegalskega predsednika izpred nekaj let, imeli smo nekaj elementov, ki so se začeli izvajati, ampak na koncu nismo imeli neke sistematične politike in danes lahko rečemo, da če govorimo o afriških vodih, akterjih in državah, je to le ena izmed drugih tem in težko jih je vključiti v ta proces. Imamo sicer neke dramatične situacije, do katerih je prišlo in Rekel bi, da imamo posamične razprašene primere in tako skušamo najti odgovore. Potem smo videli, kakšna je bila podnebna politika v Čadu, kako je bilo z razvojem dogodkov v Čadu. Potem imamo tu tudi razpravo med znanstveniki in to ni tako lahko rešiti. Smo na začetku procesa in Imeli bomo COP21 ob koncu tega leta v Parizu in sahelske države, te afriške države bodo imeli nek pravi kraj za to, da se bodo izrazili, kako se predstavljate, mogoče da bi lahko imeli nek specifični forum o Sahelu, nek sahelski forum, zaenkrat to še ni organizirano, mogoče to dobra ideja, da bi lahko šli naprej na tak način in da bi lahko tako vključili te akterje v celoten proces glede Sahela. Imamo tu kar nekaj vprašanj in pomislekov ampak to je bolj povezano s Saharo kot Sahelom. In tu se vračamo na to potrebo potem, da bi eh, države iz Severa Afrike in iz eh, juga Sahare bolj sodelovali, kajti tu imamo podnebne spremembe in tudi to problematiko, gre za skupne države. In pred nekaj leti je obliko, bila oblikovana organizacija, ki se imenuje Konservatori za Sahel in Saharo v Tuniziji. Znanstveniki to delajo na različnih vprašanjih glede vodne politike, glede vegetacije, prilagajanja vegetacije, reje v tej regiji in mogoče bi tu potrebovali več podpore, tako da bi lahko bolj sodelovali pri teh vprašanjih. No, veliko je bilo teh vprašanj glede trgovine z ljudmi, glede migracijskih vprašanj, prečkanje Sahare, tega pravzaprav ne poznamo, ne vemo natančno, kaj se dogaja in potem to dramo odkrijemo šele potem. Ampak ja, nedvomno, res je tu veliko več drame in težav, kot jih pravzaprav vidimo. No, glavna usmeritev je ta, da veliko bolj sodelujemo z regionalnimi državami tam, tako da bodo sodelovali z nami, da bodo upoštevali to realnost. Recimo tu vidimo težave v Sahelu, med drugim vidimo, da je pravzaprav Sahel le en majhen košček v tem mozaiku, kajti tu imamo proces iz rabata, ki združuje države iz severne, zahodne in centralne Afrike in Sahel je majhen košček in če imamo preveč obsežno regijo, je težko najti konkretne usmeritve in ukrepe. Torej, Danes bi radi izdelali načrt nadzora, preventive, varnosti nasploh v tej regiji. Že nekaj let to obstaja, to imamo tudi nadzor na letališčih. Vsako leto je to okrepljeno, imamo nadzor nad eh, dokumentacijo, potnimi listi in tu imamo sistematično napredovanje. Pravzaprav hitro pridemo do teh težav zaposlovanja mladih. Tu moramo priti stvari do dna. Veliko je kampanj ozaveščanja, ampak malo je rezultatov, da bi tu obrazložili migracijske težave, da bi videli, kako težko je najti zaposlovanje na severu. No, tu nimamo tudi teh odvračilnih učinkov, kot bi si želeli, kot bi si lahko zamislili. Potem imamo lokalni nadzor, ki je sicer pokazal nekaj pomembnih rezultatov. Pred nekaj leti smo videli to gibanje iz Mauretanije, iz Senegala, smo imeli tiste, ki so šli v smeri kanalskih otokov in s tem nadzorom smo omejili ta pojav. Vemo, da imamo tu tudi demografsko situacijo, ki je zelo zapletena, povezana je tudi s slabim prilagajanjem, z obveščanjem, zaposlovanjem tu imamo tudi sociološko realnost. Afriško prebivalstvo se premika, je zelo, zelo mobilno. Glavne migracije se odvijajo na afriški celini, malo jih gre proti severu. Strokovnjaki pravijo, da jih je pravzaprav manj kot deset odstotkov, ki gredo na sever iz Zahodne Afrike. Torej, treba je najti neko rešitev, seveda ob sodelovanju z mladimi, da imajo lokalno zaposlitev na kraju samem in tisti, ki se želijo vrniti, ne se vrnijo v najboljših pogojih. S spremstvom, s podporo, potem je tu kar nekaj sprejetih ukrepov. Evropska unija je pred nekaj leti podprla projekt v Maliju. Imamo tudi centr obveščanja za priseljevanje malijskega prebivalstva, za tiste, ki želijo oditi in za tiste, ki se želijo vrniti. To je dolg proces, ampak mislim, da se moramo eh, sprostiti in eh, spustiti v ta proces, zato ker imamo tu različne interese na regionalni ravni v različnih državah. Pred nekaj dnevi sem bil v Abuđi in organi tam so zelo zaskrbljeni, kajti tu imamo prost pretok prebivalstva in to bo poseglo v prebivalstvo, ki se tam giba tako, da želijo reden dialog z Evropsko unijo. In sami smo omenili to, da bi morali oblikovati delovno skupino med Evropsko unijo in CDAU, tako da bi stolovali pri regiji Sahela. Tu je vedno več interesov v teh državah, institucijah, med političnimi akteri, poznajo tveganje in izzive, ampak to je dolgoročno delo. Veliko je različnih držav, ki so skušali oblikovati rešitve, No, stopnja uspeha je različna, to je dolga pot. In biti moramo res aktivni, potrebujemo nadzor v Sahari, to je nujnega pomena, treba je okrepiti izhodišče in to je nujni cilj. Tako, to je kar nekaj sprejetih ukrepov in na te stopnje je to omejeno. Seveda to ne omejuje gibanj. tu vidimo, da želijo to omejiti. In tu imamo specializirane agencije OZN, ki pri tem sodelujejo za humanitarno situacijo, zato da bi olajšali vračanje tistih, ki se želijo vrniti nazaj domov in so v zelo zapleteni situaciji. Potem geostrateška vprašanja v Sahelu, v Zahodnji Afriki, to je osrednje vprašanje. Iti moramo v smeri globalne vizije. Tu imamo povezave, imamo trgovino, terorizem in to je zelo močno prisotno v tej regiji. In na tej stopni moramo to povezati s težavami, kajti to je treba prenesti v konkretne ukrepe na isti ravni. Če želimo delovati v celotni regiji, v Zahodnji Afriki, v Severni Afriki, je veliko težav in tu moramo omejiti ukrepe začrtati poti, preučiti posamične pojave, tako da bomo reševali posamične primere in da bomo povezali splošni pristop z bolj specifičnim, da bomo delovali po posamičnih primerih. Tu imamo odnose med Alžirom in Marokom, to ste omenjali. Ja, gre za strateške odnose pri tej problematiki. No, idealno bi bilo, če bi imeli sodelovanje, če bi imeli neko organizacijo za varnost, razvoj v Zahodni in Severni Afriki. Zavedamo se dejstva, da je tu kar nekaj tren med Marokom in Alžirijo in to preprečuje dobre odnose. No, vsakdo pri tem prispeva po svoje vprašanje glede Malija in Zahodne Sahare ali naj bi sodelovala Evropska unija pri tem. No, nisem pristojen, zato nekateri mislijo, da ja, nekateri menijo, da potrebujemo različna stališča. Mogoče napočijo trenutek, da bi rekli, združimo moči, strnimo vrste med evropskimi državami, sodelujmo z OZN-om, zato da bi šli do konca, to, da bi stolovali z regionalnimi akteri. Kajti ta situacija traja že predolgo in mogoče je treba skoristiti to priložnost, ki obstaja, zato da bi trajnostno spremenili stvari. Imamo povezave, med Zahodno Saharo in severom Malija. Pred eh, dvemi, tremi leti smo ugotovili, da je tu kar nekaj povezav, ne težko je videti, kako je s tem, ampak eh, Maročani bodo rekli, ja, na jugu Alžirije je veliko takšnih pojavov in Alžirci bodo rekli obratno. Torej, zapletene imamo stike, imamo sociološke povezave, ki so Ptuj in obstajajo, potem Libija, Boko Haram, ne ukvarjam se s tem, nimam natančnih informacij, spremljajo situacijo, kot se le da, po najboljših močeh. In tu imamo tudi vas trud Bernarda Leona, glede tega, potem vprašanje o gospodarske rasti, ja mislim, da to pomeni vprašanje. Tu imamo tendenco mednarodne skupnosti, že nekaj let vidimo, da želi mednarodna skupnost poudarjati odpornost da bi se izognili kratkoročnim tveganjem, ampak zato moramo najprej rešiti najhujše katastrofe, humanitarne, prehrambene in druge, zato da bi imeli razvoj, lokalne vere, lokalno kmetijstvo, lokalno rejo in s tem bi prispevali k realnosti prebivalstva, tako da bi jim omogočili, da se stabilizirajo v vsakodnevnem življenju, da imajo dovolj virov na voljo. No, ne vemo, če je to dovolj, zato bi imeli globalno gospodarsko rast. Pak tu se soočamo s tem vprašanjem, ki mogoče danes ni najbolje obravnavano, osebno gledano. Že nekaj let je premalo posvečen tem vprašanjem. Veliko se posvečamo infrastrukturam, tu imamo energetske infrastrukture, manj kot prej se osredotočamo na kmetijstvo, kajte kmetijstvo je še vedno zelo velik vir za oblikovanje delovnih mest na tem področju in sam menim, da bi morali oblikovati podjetja. Morali bi podpreti zasebni sektor, majhna, srednja velika podjetja, uradna, neuradna. To je ključnega pomena. In tu potrebujemo mednarodno skupnost, da se je mednarodna skupnost bolj zanimala za to, da bi oblikovali zasebni sektor, da bi pozvali podjetnike. Najstorej imamo afriške podjetnike, se pojavljajo njih toliko danes in tu je kar nekaj verov, ovir, na katere ne letijo, imamo korupcijo in drugo, birokracijo in treba je podpreti te afriške podjetnike. Potem aktivne evropske države. Ja, tu imamo tri evropske države, ki prispevajo, nizozemsko, dansko in švedsko imamo. Veliko je evropskih držav, ki sodelujejo v UTM-u, nimam seznama, ampak gre za veliko večino držav članic ki v eni ali drugačni obliki prispeva k temu in to je priložnost za tiste države, ki so bile manj aktivne prej. To ima mislih Polsko, Češko, Romunijo. No, to pravim na pamet, ampak to so države, s katerimi sem bil v stikih, ki so prišle k meni, ki so me prosile, da bi se pogovorili z njimi. Potem imamo bajanske države. To so države, ki so odkrile te izzive, tem delu sveta in želijo biti aktivne. Potem imamo tu tudi ducat evropskih držav, ki so že tradicionalno aktivne v tem območju. Imamo Španijo, recimo, ki je tu vedno bolj pomembna, imamo Portugalsko, imamo države iz Srednje Evrope, imamo Belgijo, Luksemburg. Torej, tu imamo vendarle močne države, močno jedro, tiste države, ki želijo stolovati pri naši koherentni politiki, ki podpirajo evropske ukrepe na tem področju. In tu imamo pravi krok, ki se veča danes, v tem območju, ki smo ga odkrili na novo, vsaj nekateri. Potem upravljanje. To so veliki ukrepi v tej regiji. Veliko je držav članic, ki se okvarjajo s tem, veliko je glavnih smernic iz preteklih let. Recimo, tu je šlo decentralizacijo, tu smo imeli decentralizacijo, koncentracijo, da bi na lokalni ravni bili bliže lokalnemu prebivalstvu, da bi imeli javne organizacije, tu je kar nekaj decentraliziranega stolovanja, recimo v Franciji, ukvarjajo se s temi elementi in mislim, da je to spremenilo kar nekaj stvari. Tu se približujemo javni administraciji in prebivalstvu. Veliko je projektov na področju pravosodja. To smo teže izvajali, to je še vedno predvsej občutljivo, potem se vsi nekoliko ukvarjajo s korupcijo, nihče ne ve, kako to rešiti pravzaprav, čeprav je to res veliko zlo. In tu gre za demoralizacijo afriškega prebivalstva, še kar nekaj te korupcije, potem smo imeli kar nekaj podpore posamečnim ministracijam. Imeli smo ministrstvo za obrambo, za notranje zadeve, torej videli smo kar nekaj rezultatov. Ampak kaj je res? Veliko je afriških držav, ki niso našle ravnovesja, konsenza. Tu imamo tudi odnos s prebivalstvom in gre za vprašanje o državljanstvu in to je najbolj zapleteno in tu nimamo dovolj sredstev, kljub temu, kar smo storili v preteklih letih. Tu gre tudi za učenje otrok, da poznajo svoje države v teh različnih sestavinah. Torej, tu je kar nekaj dela pred nami. Tu imamo glavne sektorje, to gledam na papirju, ki ga imam pred očmi. Imamo 52 odstotkov ukrepov Evropske unije iz naslova upravljanja. In res je, hitro pridemo do politično občutljivih vprašanj. In tu ne vemo najbolje, kako delovati. Potem je tu veliko intervencij preko proračuna. To smo povečali v zadnjih letih. Pravzaprav gre za to, da se osredotočamo na merila pravne države če to lahko tako imenujemo. Gre za spoštovanje upravljanja, gre za spoštovanje pravil, gre za spoštovanje zakonitosti, reform, čeprav danes vidimo, da je pravna država kulturni mehanizem, ampak zato potrebujemo čas, da se to oblikuje in razvije med prebivalstvom in mentaliteti teh držav. Potem imamo trgovino, Verjetno je to ena izmed teh območij, kjer še nismo dovolj aktivni. Zlasti, če govorimo o državah članicah, ki so tu najbolj aktivne, imamo stalovanje na področju policijskega dela. Danes imamo dve operacije EUK in previdno smo se spustili v to preko sposabljan ekip, ampak trgovina v Sahelu je trgovina, ki izhaja iz drugih območij. Policisti pa so prvi, ki rečejo, da se, se želijo boriti proti temu. Ampak bolje to storiti prej. Bolje je, da se lotimo tega v državah porekla. Če imamo trgovino z drogo iz Maroka, je bolje, da to rešimo lokalno. Boj proti trgovini na kraju samem verjetno ni najbolj lahek ampak danes obstaja volja, da bi šli naprej, kolikor se le da. No, 3,5 milijard naj bi porabili do leta 2020. Tako upam, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja na najboljši možen način. Kajti toliko tem ste omenili in mislim, da so to teme, ki zbojo veliko zanimanja. Hvala lepa, gospod Menton. Hvala lepa za današnjo sejo. Želimo vam vse najboljše pri upravljanju vašega dela. Hvala lepa. So, uh, colleagues, let's torej, kolegi, nadaljujemo. Sedaj gremo oziroma bomo prišli na naslednjo točko dnevnega reda, gre za izmenjavo mnen z nekom, ki nas pogosto obiskuje, pa tudi pododbor uh, za uh, obrambo. Uh, Gre za Žilade Kerkova, ki je koordinator Evropske unije za boj proti terorizmu in danes bomo razpravljali o sodelovanju z tretjimi državami. To je področje, ki je ključnega eh, pomena, zato potrebujemo sodelovanje tretjih držav, če se želimo uspešno upreti eh, temu fenomenu. Najlepša hvala in hvala lepa, da sem lahko ponovno tukaj. Um, skušal bo biti kratek, eh, tako da bomo lahko imeli dobro izmenjavo mnen. Uh, rad bi uh, predstavil izjavo, uh, ki so jo podali predsedniki uh, vlad in držav 12. februarja po napadih na uh, uredništvo časopisa Charlie Hebdo. Šlo je za neposreden odziv. Uh, potem eh, pa tudi za zunanjo dimenzijo. Kar zadeva torej to prvo področje, prvo košarico, o tem bodo ministri za notranje zadeve in pravosodje razpravljali jutri v Luksemburgu. Gre za to, eh, kako eh, daleč smo prišli, kar zadeva internet, kar zadeva izmenjavo informacij o morebitnih teroristih, ki potujejo preko naših meja. Jaz eh, delujem na vseh teh različnih eh, področjih, kar zadeva internet, bo Evropska komisija vzpostavila forum do konca leta, pri katerem naj bi razpravljali o nadzoru nad spletom, pa tudi o tem, kako odstraniti nezakonite vsebine spleta. Europol uh, bo uh, od 1. januarja naprej, naprej imel posebno enoto za uh, to področje. Poleg tega menim, da je to zelo pomemben uh, vidik, uh, poleg tega menim, da je zelo pomemben vidik, da se borimo proti tem nezakonitim vsebinam z ravno nasprotnimi sporočili. Potem šifriranje z eh, strani eh, spletnih podjetij, to je odziv na eh, Snowdna. Evropska komisija je sestavila tudi seznam skupnih potencijalnih tvega na zunanjih mejah, se državljane Evropske unije preverja enako čeprav uh, sistematičen nadzor uh, državljanov Evropske unije trenutno še uh, ne poteka dovolj usklajeno in tekoče. Naslednja točka, ki je zelo pomembna, uh, če želimo ugotoviti sumljive premike je eh, izmenjava podatkov o potnikih. Torej, eh, policija mora imeti možnost v skladu z ustreznimi eh, pravili, da dobi dostop do podatkov o potnikih, kajti kot sem že večkrat poudaril, varnostne službe v Evropski uniji identificirajo 70 do 80 odstotkov eh, potencijalnih eh, džihadistov eh, z vsakodnevnim delom, ampak 20 odstotkov približno se jih obveščevalnim službam izogne. In izmenjava podatkov o potnikih bi predvsej pripomogla k zapolnitvi te vrzeli. Tretjo področje izmenjava informacij, kako bomo zagotovili, da si bodo eh, obveščevalne službe delile informacije z Europolom in z Eurojustom, pa tudi policija, kako bolje povezati šengenski sistem, kako izboljšati eh, različne eh, možnosti komunikacije znotraj Europola. Tukaj govorim predvsem o različnih ravneh. Potem trgovina z orožjem. Evropska komisija je obljubila zakonodajo za boljšo harmonizacijo tega področja in pa eh, za razorževanje. Evropska komisija namerava pripraviti tudi evropsko zakonodajo, eh, glede preprečevanja odhoda džihadistov v eh, tujino. Ti namreč odhajajo v tujino in uh, se tam izurijo. To bi potem 28 državam članicam omogočilo, da uh, bi uh, na koordiniran način izpolnile tudi zahteve iz resolucije Združenih narodov 2178. Eh, potem eh, je eh, potrebno, si je potrebno zastaviti tudi vprašanje, kako potrditi, da se je nekdo boril na strani Dajša, na strani ISISA, če pa sami nismo prisotni na terenu v Siriji. Brez elektronske sledi je to skoraj da nemogoče dokazati. Zato so potrebna posebna določila. Večina internetnih podjetij je ameriških, zato je veliko zahtev naših sodnikov eh, in pa policijskih uradov iz Evrope, da bi dobili ustrezne elektronske dokaze. To je torej eh, ta prva košarica. Druga košarica je zanimiva tudi za ta odbor. Gre za eh, tako imenovan nepresivn pristop k fenomenu terorizma. Gre za deradikalizacijo, za bolj vključujočo družbo, za boj proti eh, obnašanju usmerjenemu eh, proti eh, židom in pa eh, muslimanom. Podpredsednik Timmermans Eh, namerava 1. in 2. oktobra organizirati veliko konferenco na temo uh, teh eh, dveh pojavov, islamofobije in antisemitizma. V komisiji razpravljamo, kako to bolje vključiti v različne finančne programe za mlade, izobraževanje, šport, kulturo. Torej, to je izjemno pomembno. Komisija trenutno trenutno skrbi za to, eh, da eh, bi eh, poskrbeli za preprečevanje terorizma in zato potrebujemo zelo dobro organizacijo, potrebujemo spremembo mreže radikalizacije, ki se je razpredla povsod po Evropi. Potrebujemo bolj strukturiran odziv. Začeli smo z sodelovanjem z Jordanijo, eh, Maroko in pa Tunizija sta prosila za podporo pri zasnavi strategije. In v prihodnosti bomo eh, to vrstno pomoč lažje zagotovili. In potem eh, še ena točka pri tem tako imenovanem mehkem pristopu. To je pomembno predvsem za sredozemske države. Namreč kako se soočiti z vračanjem borcev iz eh, Sirije in Iraka. To je velik izjiv, kajti včasih nimamo dokazov in tudi ne moremo jih nadzirati 24 ur na dan, kajti to bi zahtevalo preveč človeških virov. Torej, moj poziv je, da ministri za notranje zadeve in pravosodje zasnujejo robusten eh, sistem rehabilitacije, deradikalizacije, Eh, nadgraditi moramo to, eh, kar so eh, razvile nekatere države, Channel se to imenuje v Združenem kraljestvu, Exit v Nemčiji, ampak potrebujemo veliko bolj robusten sistem. Jeseni eh, bo potekala konferenca eh, na temo izmejave najboljših praks in potem bomo skušali ugotoviti, kako te prakse kar najbolje prilagoditi in uporabiti eh, na ravni Evropske unije. Tretja košarica pa zadeva zunanjo dimenzijo. 9. februarja, mogoče se tega spomnite, je svet za zunanje zadeve sprejel zelo, zelo ambiciozne zaključke. Eh, to je bil eh, eden izmed koščkov sestavljenke, ki so potem eh, vodili v izjavo na temo boja proti terorizmu. Gre za veliko večjo vključitev Evropske unije v bližnje sosednjih državah, namreč Turčiji, Balkanu, severnoafriških državah. In če si ogledate te zaključke, potem lahko vidite, da so precej zahtevni, kar zadeva službo za zunanje delovanje, pa tudi kar zadeva moje delo. In začeli smo z izvajanjem. Naj navedem nekaj točk. Prvič, razviti je potrebno eh, ciljno usmerjen dialog za boj proti terorizmu. Ne želimo le dialog z eh, sogovorniki v ministerstvih za zunanje zadeve v teh državah, ampak bi se radi pogovarjali tudi s tistimi, ki se borijo proti terorizmu. Tukaj govorim o policiji, o pravosodju in o uh, varnostnih službah, o obveščevalnih službah. Pri tem je potrebno povezano, povezati Evropsko komisijo, agencije kot so e, Europol, Eurojust, Frontex. E, poleg tega pa mora sodelovati tudi Evropska služba za zunanje delovanje in seveda jaz sam. prišlo je do določenih razhajanj mnen, eh, ki pa se ne nanašajo toliko na vsebino. V primeru Tunizije je prišlo do manjše preložitve, kajti to je država, kjer je bilo veliko obiskov na visoki ravni. Eh, jaz sem obiskal Tunizijo eh, in gospa Mogherini je imela več eh, sestankov z premijejem, ki je pred kratkim bil tudi v Bruslju. Eh, Z premijejem smo izmenjali tudi vrsto predlogov, ki bi lahko pomagali pri soočanju z uh, izzivi uh, v Tuniziji. Maroko, Tunizija in uh, Alžirija so tri države, s katerimi upam, da se bomo dogovorili še letos. z vsemi vladami, različnimi ministrstvi eh, želimo sodelovati. Začeli smo že z delavnico v Libanonu, eh, sodelovali so vsi deležniki, to je bila predvsej zanimiva izkušnja. Prisotne so bile vse države članice, tožilci, policija in tako smo lahko natančno določili eh, kako eh, lahko Libanonu pomagamo pri odzivu na eh, terorizem. Eh, seveda Libanonu pomagamo tudi pri izvajanju resolucije 2178. Začeli smo torej z Libanonom, nadaljevali bomo z Turčijo. In upam, da bomo s tema dvema državama zaključili pred poletjem, potem pa bomo prišli na Tunizijo, Maroko, Egipt in uh, Alžirijo in upam, uh, da nam bo to uspelo zaključiti še letos. To je torej načrt za boj proti terorizmu. In najbrž si zastavljate vprašanje, zakaj uh, imamo sedaj ločeno sodelovanje s temi državami na tem področju, če pa že imamo toliko pogovorov v okviru partnerskega sporazuma. Mislim, da je pomembno, da imamo specifičen dokument. Uh, na uh, temo delovanja uh, na področju boja proti terorizmu. Junija je gospa Mogarini je napovedala tudi zaposlitev varnostnega atešeja v osmih državah. Ti varnostni atašeji bi morali začeti z delovanjem decembra. Razpisi so že bili objavljeni, kandidati so se prijavili in izbrali smo tudi že varnostne atašeje. Namreč zelo pomembno je, da imamo predstavnike z ustreznim strokovnim znanjem, z policijskim eh, ozadjem ali pa eh, obveščevalnim ozadjem. Potrebujemo omrežje eh, posameznikov, ki bodo specializirani za to področje. Poskrbeti moramo za pravi odziv in poskrbeti za bolj učinkovito vzpostavitev eh, boljših kapacitet. Drugo vprašanje pa je, kako lahko pomagamo eh, tem eh, državam še bolje. V preteklih mesecih smo obiskali kar nekaj držav in skušamo identificirati, kako jim lahko pomagamo pri tem, upoštev, uporabljamo kratkoročne instrumente, načrtujemo pa tudi številne projekte, s katerimi bomo kmalo pričeli. Eden izmed projektov bo potekal v Jordaniji. Pozdravljam eh, prizadevanje Kloda. Gre za deset milijonski projekt, eh, ki naj bi eh, pomagal pri razvoju vizije, pri preprečevanju terorizma in pri izvajanju te vizije. V Libanonu imamo projekt 2,5 milijona evrov, eh, gre za zmanjšanje napetosti eh, med eh, številčnimi begunci. Eden od treh prebivalcev Libanona več ni Libanonec, namreč toliko je beguncev iz Sirije. Želimo pomagati tudi nacionalnemu svetovalcu za varnost v Iraku pri razvoju drugačne strategije za boj proti terorizmu in pri izvajanju resolucije 2178. Ne bom vas dolgočasil z tem seznamom, imamo tudi poseben program, ki smo ga vzpostavili z CEPOL-om, torej Agencijo za urjenje policistov. Gre eh, za visoke uradnike iz Mene in iz balkanskih eh, držav. Gre za uh, obiske v Evropski uniji, uh, za izbiranje izkušenj uh, pri različnih enotah v Evropski uniji. E, dobro, to je bila torej peta košarica, sedaj pa smo pri e, šesti e, košarici in tukaj smo dosegli že velik napredek, gre za komunikacijo. Seveda moramo priznati, da še nismo dosegli vseh ciljev in veliko se še lahko naučimo. Lahko postanemo še učinkovitejši in boljši način oglaševanja eh, politik, eh, obrazložitev politike Evropske unije je ključnega pomena. Zaradi tega sem predlagal eh, gospe Mogherinjevi, da vzpostavi enoto za obveščanje znotraj službe za zunanje delovanje. Ta enota sodeluje z mano in z mojimi sodelavci. Gre za vprašanje, kako okrepiti našo prepoznavnost, kako biti bolj prisoten na socialnih omrežjih. To je prvi korak, nismo še seveda dosegli rezultatov, ampak to je prvi korak v pravi smeri. E, druga zadeva, ki se nanaša na komunikacijo, pa je, da pomagamo državam mene, da e, so e, bolj strateške, ko se odzivajo na oglaševanje Al-Kaide in drugih uh, ekstremističnih organizacij. V Evropi smo imeli skupino uh, strokovnjakov, ki svetujejo različnim državam članicam pri razvoju uh, strategij na tem področju. 25 držav članic je v petih oziroma šestih mesecih uh, sprejelo na svete eh, teh strokovnjakov, to je zelo pomembno, kajti eh, če si samo gledamo, kako učinkovita je organizacija DAJŠ eh, na področju komunikacije, potem vemo, da moramo biti veliko bolj spretni, da moramo biti veliko bolj prisotni na spletu, na socialnih omrežjih in tako naprej. Nedavna študija je pokazala, da ima Daesh več kot 40 eh, tisoč eh, računov eh, na socialnem omrežju Twitter, torej bolje moramo razviti svojo strategijo, komunikacijsko strategijo. To je vprašanje za vlade, čeprav vlade seveda imajo svojo strategijo, potrebno pa je pomagati tudi družbi, da postane učinkovitejša pri odgovoru na Eh, komunikacijo eh, Daesha. Torej, eh, sestavili smo to skupino izvedencev in ta je na voljo tudi državam iz Mene in podpiramo razvoj alternativnega načina komunikacije. Torej, mednarodna skupnost bolj in bolj ulaga v strateško uh, komunikacijo. Naslednji vedik je ravno tako pomemben, eh, kako eh, lahko bolje mobiliziramo eh, agencije, kako lahko poskrbimo za to, da bi Europol, Eurojust in Cepol bolj delovale tudi na vzven. Države članice so včasih nekoliko zadržane. države članice morajo seveda uh, poskrbeti za svojo lastno strukturo, ampak Europol uh, je agencija, ki je bila ustanovljena z Maastrichtsko pogodbo in mora biti seveda veliko bolj učinkovita, to pa bo zahtevalo tudi finančno podporo. seveda lahko eh, pošljemo um, uradnike za stike v ključne uh, države. Na ta način bi lahko spostavili poseben sporazum o uh, sodelovanju. To je le en primer. Turške kolege sedaj sistematično vabimo na strateške in taktične sestanke Eurojusta, kadar poskušamo poskrbeti za aktiven odziv. In to je zelo pomembno za Turčijo, kajti ima občutek, da je eh, vključena v naš klub in takšno sodelovanje bi lahko spostavili tudi z drugimi, vpraša, eh, z drugimi državami. Ampak eh, zakonska osnova, ki jo imamo eh, na voljo, nas eh, določeni meri tudi omejuje. Po eh, 11. septembru eh, smo morali posodobiti zakonodajo, kajti v številnih državah članicah so imeli zakonodajo iz 19. stoletja eh, in eh, ni bilo sporazumov o izročitvi in tako naprej. Eh, in seveda eh, bi morali isto storiti tudi z državami partnericami v sredozemlju. Torej, ko bomo imeli centr odličnosti, eh, bo to seveda dobro za nas, tako bodo najboljši izvedenci iz držav članic Evropske unije na voljo državam, s katerimi sodelujemo. Torej, toliko na kratko o strategiji, ki smo jo razvili. Še tole. Pred nekaj meseci sem vzpostavil skupino eh, strokovnjakov eh, za eh, tuje borce in iraški kolegi so nas povabili na tretjo sejo, ki bo po poletju v Bagdadu. Tam si izmenjavamo informacije, skušamo zasnovati skupen odziv in tako naprej. To me vodi k naslednji točki in potem bom res zaključil. To seveda vodi v celo vrsto izzivov. Najprej potrebujemo ustrezne finančne vire. Um, zagotoviti moramo več izvedencev, zato pa potrebujemo uh, tudi uh, večjo finančno uh, podporo za boj proti terorizmu. Seveda pa moramo uh, cilje boja proti terorizmu vnesti tudi v že obstoječe finančne programe. drugi vidik je, da potrebujemo dovolj izvedencev iz držav članic in to je velik izziv, kajti Ministrstvo za pravosodje želi obdržati najboljše eh, strokovnjake v Evropi, kajti tudi tukaj se srečujemo z velikimi izzivi in zato eh, seveda tudi ni lahko najti ljudi, ki bi bili pripravljeni odpotovati v Bagdad. In tretji izziv je določeno tveganje Eh, v teh državah je vroče eh, in eh, včasih smo tudi neuspešni, z velikimi ovirami se srečujemo. In včasih se soočiš tudi z ravno nasprotnimi interesi. Obveščevalne službe v teh državah še zmeraj predstavljajo državo znotraj države in zaradi tega moramo izoblikovati konstruktivn pristop. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za pravo mešanico dvostranskih in večstranskih odnosov, veliko večstranskih ukvirov, kot recimo forum za boj proti terorizmu, ki so ga vzpostavili američani pred sedmimi leti, okvir združenih narodov in. Eh, večstranski okvir, kot je Europol, eh, ki ga želimo uporabljati v vedno večji meri. Vse to so eh, pomembni večstranski forumi. Ampak seveda želimo spodbujati tudi dvostranske forume in eh, to je seveda predvsem povezano z zgodovinskimi odnosi držav članic. Tako nekoliko daljši sem bil, kot sem predvideval. Najlepša hvala. Sedaj pa Preden začnemo z vprašanji kolegov, bi rad pozdravil delegacijo parlamenta iz eh, kraljevine Jordanije. Predsednik delegacije je gospod Sulejman Al-Zapen, podpredsednik eh, parlamenta, ali to drži? Torej, z nami so in spremljaj našo razpravo. Welcome. Dobrodošli. I would uh, invite Mr. Tanok. Gospod Tanok je poročevalec za mnenje o preprečevanju radikalizacije evropskih državljanov ze strani terorističnih organizacij. Gospod Tenok, beseda je vaša. Okay. Čisto na kratko, gospod predsedojoči Žil, dobrodošli eh, pri naši seji. Ste izjemno izkušen uradnik v svetu, ki se ukvarja z eh, to temo. In eh, nekako zelo dobro spadate na to delovno mesto, podali ste zelo dobro vsebino vseh izzivov, s katerimi se srečujemo in s katerimi se srečuje 28 držav, članic posamično, pa tudi kolektivno na področju boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Tukaj gre za grožnje za varnost naših državljanov. Seveda bi rad verjel, da bodo v dolgoročnem pogledu države, kot je recimo Združeno kraljestvo, kjer se eh, na tisoče državljanov bori v Siriji in Iraku na strani Dajša, da bodo te države imele dolgoročno eh, strategijo eh, Včasih je težko vedeti, kdo so pravzaprav pravi sogovorniki na tem področju, kako identificirati eh, mlade, ki postajajo vedno bolj eh, ekstremistično usmerjeni eh, in ki so odlični rekruti za organizacije kot je ISIS. Seveda, Eh, to vrstne operacije zahtevajo veliko zaposlenih, pa tudi veliko strokovnega znanja in eh, težko je poskrbeti za dokaze. Po mojem je potrebno ugotoviti, eh, katera je najboljša praksa, kako eh, izmenjati najboljše prakse. Kolikor vem, je Nemčija eh, na prvem mestu, ko gre za to, tako da nam ne bi bilo treba izumljati stvari na novo, ampak. Eh, bi eh, lahko eh, podobne programe vzpostavili tudi druge. Imam nekaj vprašanj. Pred nekaj tedni se je v medijih pojavila zgodba, da so v Italiji aretirali osumljenca, za eh, napade eh, na tunizijski muzej. Eh, ta naj bi živel v Italiji kot begunec in naj bi celo prispel za eno izmed ladij preko sredozemlja. Ali veste kaj o tem in ali obstaja dejansko tveganje? v velikem številu beguncev, ki sedaj prihajajo preko sredozemlja. Ali gre tukaj tudi za varnostno tveganje, ne samo uh, za uh, eh, humanitarn pritisk? V vašem prispevku ste omenili tudi Interpol uh, kot uh, možno podporo v tem boju. Kako bi se odzvali na tiste, ki pravijo, da bi da nekatere države članice Interpola izkoriščajo rdeči korton eh, in ga uporabljajo svoje namene. Najlepša hvala. In še eh, predsednica odbora za eh, obrambne in varnostne zadeve, gospa Futiga. Hvala lepa, gospod eh, De Kerkhoff in hvala lepa za vaš prispevek. Še prav posebej pozdravljam vaše pripombe glede prizadevanj za. Eh, boj proti propagandi, eh, ki jo uporablja Daesh in pa eh, seveda tudi druge radikalne skupine. Pomembno je zagotoviti seveda dostop eh, do javnosti v Evropski uniji. Pozdravljam tudi usklajen dostop oziroma pristop in pa strateško komunikacijo. Moje vprašanje je, pa se nanaša na vašo oceno koordinacije v boju proti propagandi, ki jo uporabljajo islamski skrajneži v državah članicah Evropske unije. Zavajanje in drugi instrumenti. Kakšne protiukrepe potrebujemo? lahko razpravljamo o sodelovanju z tretjimi državami. Bi rada omenila Rusijo, Turčijo in Iran. Kar zadeva Rusijo. Kaj se bo zgodilo po medvedjevih odločitvah glede Afganistana v primeru Irana? Ali lahko eh, sodelujemo Ali lahko računamo na sodelovanje z uh, Iranom? Ali bo Iran uh, zaščitil manjšine v Iraku, uh, kot so jezidi, kristijani? No, Turčija, to pa je precej širše vprašanje. Hvala lepa. Torej, seznam smo zaključili in prosim, da se držite minute in pol. Kaj ti? Z nami je že gospod Brok, ki bo prevzel predsedovanje ob šestih. Gospod Plenkovič, minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa. Gospod Paško, gospod Dekerkov, najlepša hvala, da ste prišli k nam v odbor za zunanje zadeve. To zagotovo odraža pomen eh, teme, s katero se ukvarjate že skoraj da zadnje desetletje. Zanima me izmenjava podatkov z državami v jugovzhodni Evropi. Približno 600 prebivalcev jugovzhodne Evrope je odšlo eh, na bližnji vzhod, predvsem iz držav, kot so Bosna in Hercegovina, Kosovo in nekdanja Jugoslavanska republika Makedonija. Kako želite ta trend preprečiti, kajti to je bilo omenjeno tudi v naših resolucijah. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Gomeš za minuto. Hvala lepa, gospod eh, De Kerkov, da ste prišli k nam. Zanima me vaša ocena eh, glede kakovosti izmenjave informacij. Ali je prišlo do dejanskega napredka pri izmenjavi informacij med državami članicami in med agencijami, eh, kar zadeva trgovino z orožjem? Uh, ste dejali, da bo komisija pripravila novo strategijo, ampak imamo uh, skupno uh, stališče glede izvoza orožja in če bi to skupno stališče države članice izvedle, potem ne bi potrebovali nič drugega. Uh, zakaj se bomo ukvarjali s to novo uredbo, če pa že imamo to skupno stališče? sem ena izmed tistih, eh, ki povsem eh, zavrača povezavo eh, med priseljenci, prosilci za azil in begunci z terorizmom. Nekateri so na to namignili, ampak vem, da je Libija sedaj zatočišče teroristov. Torej, kakšne informacije imate o tem? njihov končni cilj seveda ni Libija, ampak Evropa. Ali imate kaj informacije o tem? Ali države članice. Uh, Ali imajo države članice različno strategijo, ko gre za uh, boj uh, uh, recimo na akutnih področjih, kot je Irak uh, in pa pri sodelovanju z recimo Turčijo, Saudsko Arabijo in Katarijo? Hvala lepa, gospod Demesmeker sa minuto in pol. Eh, Hvala lepa. Dobrodošli, gospod Dekarkov. Eh, dve kratke vprašanje imam. Po napadu v Parizu so je prišlo do različnih aretacij v Franciji in uh, v Nemčiji in tudi nekaj čečenov uh, je bilo uh, priprtih. Tudi uh, preživeli uh, član napada v Vrvijeju je bil čečen, uh, orožje pa je prišlo iz Bosne. Vemo tudi, da so uh, čečeni aktivni v Ukrajini. Vedno več. Uh, problemov z terorizmom je tudi v Ukrajini. Ali ne bi vključili tudi eh, vlado Ukrajine? In še drugo vprašanje. 22. aprila je v Bahrajnu potekala delavnica z zalivskimi državami in sicer na temo financiranja organizacije ISIS eh, iz eh, zalivskih držav. Ali ste takrat razpravljali tudi o zaskrbljenosti glede Katarja in Saudske Arabije? Hvala lepa, gospod Kuzo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Ja. Rad bi zastavil vprašanje v zvezi z podatki o potnikih. Imam občutek, da ni prav, da govorimo o zaščitenosti in o razpletenosti mreže, če pa je prišlo do tako grozljivega napada na uredništvo eh, časopisa Charlie Hebdo. Vse informacije niso nič koristile. ob tako čustvenem dogodku moramo pomisliti na to, eh, kaj je bilo sprejeto leta 2013 v tem parlamentu v odboru za državljanske svoboščine. Takrat je šlo za eh, masivno zbiranje informacij, za vohunjenje strani eh, agencije NSA. In eh, ti programi naj bi eh, bili sedaj ponekod ukrepljeni ukinjeni, ampak v Združenem kraljestvu eh, ne, ali bodo spremenjeni protokoli eh, obveščevalnih služb, tako da bomo v prihodnosti lahko preprečili napade, kot je bil napad na Charlie Hebdo. Kakšna zagotovila imamo za evropske državljane? Najlepša hvala. Eh, Gospa Lohbiler. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa gospod Dekarkov za vaš zanimiv prispevek. Imam nekaj vprašanj. Najprej uporaba oboroženih eh, brezpilotnih eh, letal eh, pri oboroženih spopadih. In ta brezpilotna letala naj bi vodila tudi v smrt številnih civilistov. Zanima me, kakšno je vaše stališče glede uporabe oboroženih brezpilotnih letal v boju proti terorizmu. Leta 2013 smo v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo, ki je zahtevala eh, jasen ukvir za uporabo oboroženih eh, dronov. In eh, zanima me, kako vi gledate na to. Drugič, v medijih sedaj prebiramo, predvsem v severnoafriških medijih, da evropske države načrtujejo, da bi v Maroku, Tuniziji in Alžiriji vzpostavile eh, vojaške baze za eh, brezpilotna eh, letala. Zanima me tudi sodelovanje med Arabsko ligo in eh, službo za zunanje delovanje. Eh, ali eh, je eh, premestitev teh brezpilotnih letal v Severno Afriko ena izmed posledic tega ukrepljenega sodelovanja. Hvala lepa. Torej, ali ste upali, da boste eh, dosegli izmenjavo informacij med državami članicami? Omenili ste tesnejše sodelovanje z turško tajno službo. Omenili ste tudi Eurojust. Torej, turška, torej slišali smo, da je turška tajna služba tudi pošiljala orože v Sirijo. Potem pa eh, me zanima še vaše mnenje o begunske krizi in o tihotapljanju eh, v tej povezavi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Kerkov. Imem bi vprašanje v zvezi z PNR vprašanje. Torej, kar se tiče izmenjave podatkov o potnikih, kako bomo zagotovili, da teh podatkov ne bodo oporobili um, v, zato, da bi nasprotovali političnim nasprotnikom, tako da bi jih neutralizirali. V Grčiji smo imeli takšne primere, naprimer. To bi bilo moje prvo vprašanje in sedaj drugo vprašanje. Omenili ste islamofobijo in pa antisemitizem in uh, to v povezavi s protiterorizmom. Kako? Kakšna bi bila ta prizadevanja? Ta prizadevanja bi prispevala k, obli, k, soočen, k temu, k terorizmu. In terorizem izvira v glavnem iz eh, vrst islamistov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jurek. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa za to zelo obširno predstavitev, gospod eh, Kjerkov. Imel bi še nekaj dodatnih vprašanj. Nekaj, kar nas je zelo znemirilo, je dejstvo, da odpotujo iz Evrope številni mladi ljudje in se priključijo islamske države. Kako se to tolmačite? Ali je to družbeni problem? ali um, gre za to, da imamo socialni problem v Evropi, ki povzroča, da se ti ljudje uh, rekrutirajo, ali moramo države iskati v zahodni Evropi oziroma v zahodnem svetu. Vedno več ljudi odpotuje. Zadnje informacije izvirajo iz uh, zadnjih mesecev. Ali na podlagi tega lahko ugotovimo, da se trend krepi? Ampak kdo organizira to? Ali je to ISIS? Ali pa imamo omrežja, ki stalno delujejo v Evropi in potem rekrutirajo te mlade ljudi? Govorili ste tudi o preventivnih okrepih. In pa o tem, da je treba podpreti tiste, ki se vrnajo v Evropo kakšne informacije imamo o teh ljudih in o njihovem vedenju, ki se vrnejo v Evropo. Hvala lepa, gospod Bašir. Hvala lepa za to priložnost. Rad bi povedal, da je žalostno to, da bodo vaše prizadevanja malo dosegla. Mislim, da je eh, to, kot bi vračali zobno pasto v tubo takrat, ko je bila že zunaj. Ali smo storili Bližnjemu vzhodu to, kar smo storili v Nemčiji po drugi svetovni vojni? Ali smo zagotovili maršalov načrt in potem uh, tja pošiljali uh, milijone, da bi okrepili državo? Če tega ne bi storili takrat, potem bi bila Nemčija takrat propadla država. Če si pogledate države, kot sta naprimer Libija, Afganistan, uh, Irak, Sirija, tam ni centralne vlade, ni policije, ni vojske, ki bi nadzirala te skrajneže in teroriste. To moramo vzpostaviti. Če si pogledate Pakistan, ker je bila tam vojska, ker je bila prisotna policija, so se borili proti uh, teroristom. In če ne boste okrepili države, potem bomo obsojeni na neuspeh podpiram vaše prizadevanja in uh, nadaljevati morate z njimi, ampak če ne boste ukrepili v, v centralne države, potem uh, ne boste dosegli uh, uspeha. Izvolite, gospod Skerkov. Hvala lepa. Hvala lepa za zelo izzivalna vprašanja. Dovolite kratke odgovore. Večkrat ste omenili tveganje infiltracije uh, kot zunaj, ko gre eh, za vrste nezakonitih eh, beguncev oziroma priseljencev. Mislim, da moramo ločevati med kriminalci in pa eh, begunci in nezakoniti priseljenci. Vedno ustrajam na tem, kajti tukaj gre za ljudi z različnimi cilji. Priseljenci želijo boljše življenje, begunci so tisti, ki jih preganjajo in želijo mednarodno zaščito. Teroristi pa imajo seveda druge cilje kaj vem o tem, kar se dogaja v Libiji. Po mojih informacijah je tako, da je Daesh upleten v tihotapljanje ljudi, kajti to je velik vir eh, dohodka, to je zelo um, dober posel. In oni se ukvarjajo s eh, nezakonitimi poslanci, priseljenci in naprimer cena je 5000 za, eh, za vsakega. Uporabljajo mreže, Eden od eh, poslancev tega odbora je pravilno povedal, Največji problem so tisti evropejci oziroma tisti, ki imajo evropsko državljanstvo, torej ne potrebujajo omrežja nezakonitih priseljencev, kajti imajo veljaven eh, potni list. Zakaj potrebujemo pa nara? Kajti nekateri letijo pod radarjem, policija jih ne pozna, tajne službe, informacijske službe eh, oziroma eh, tajne službe jih ne poznajo in lahko se delajo, kot da potujejo na počitnice v Turčijo, potem pa prečkajo Majo ta hip nimam dokazov za to, da bi se uporabljala nezakonita omrežja. Mislim, da moramo vključiti Frontex v boj proti kriminalu iz zgodovinskih razlogov. Smo Frontex vzpostavili. Prej smo imeli prvi stebr, torej na tej podlagi. In zato je, se je Frontex eh, ukvarjal sa preseljenci, ni pa se boril proti terorizmu. V državah članicah pa ni tako. Kaj ti, um, eh, tisti, ki delajo na mejah, se ukvarjajo za bojem proti terorizmu in pa za zakonitimi in nezakonitimi priseljenci. Lizbonska pogodba je odpravila stebre, nimamo več prvega, drugega, tretjega stebra in lahko uporabimo metodo skupnosti. In če bi danes vzpostavljali Frontex, potem bi Frontex zbiral osebne uh, uh, podatke in Europol in Frontex morata imeti dogovor o sodelovanju, tako da bodo delili med seboj podatke. To potrebujemo. Uh, kajti ko imajo skupne operacije na sredozemlju in zbirajo imena ubogih revežev, ki so jih rešili in potem omenijo ime nekoga, ki živi uh, v Istanbulu in ki je na vrhu mreže, če bi vse te podatke združili, potem bi Europol morda uspel uh, opredeliti. Uh, tistih nekaj, tistih nekaj oseb, ki profitirajo milijone um, eh, iz tih otapljanja ljudi. Biti moramo pozorni, to da ta hip ne razpolagam nobenimi dokazi. Drugič, Interpol. Vprašanje gospoda Tenoka in pa eh, zloraba rdečega obvesila. Države članice so zelo previdne, ko uporabljajo eh, Interpol. Ne želijo širiti informacij med vsemi državami članicami Interpola. Kajti nekatere članice niso demokracije, eh, v, torej omejujejo podatke in seveda si moramo pogledati rdeča obvestila in preveriti, ali se uporabljajo tudi za politične razloge in uh, jih ne smemo avtomatično uporabljati. Potem vprašanje eh, sodelovanja z Rusijo, Iranom in Turčijo. Strinjam se. Upam, da takoj, ko bomo zaključili pogajanja o jedrskem programu z Iranom, da bo možno okrepiti ta odnos. Rusija je predmet, eh, o katerem se naša mnenja zelo razhajajo, kar se tiče boja proti Dajšu in kar se tiče boja proti Al-Kaidi. In Turčija je seveda zelo tesen eh, partner glede tega vprašanja. Potem eh, postavili ste vprašanje o Balkanu. Ne moram vam dobro odgovoriti, kajti ne preverjam operacijskih podatkov, ampak vedno znova obiskujem Balkan, kajti eh, več želimo sodelovati z njimi. Omenili ste šesto ali nekaj več eh, oseb. Navdušen sem bil nad kakovostjo upletenih. Bil sem na Kosovem in v Bosni in Hercegovini in pa v Srbiji in navdušen sem nad njimi. Oni so okrepili eh, varnostni vernostno službo in navdušen sem bil nad tem, da med seboj zelo dobro sodelujejo. Ampak eh, na vaše vprašanje o kakovosti eh, obveševalnih služb ne moramo odgovoriti. Potem gospa Gomeš je omenila izmenjavo informacij. Da, prišlo je do izboljšanja. Jutri bom spregovoril pred svetom in Eh, vprašanje je, ali države članice eh, delijo podatke z Eurojustom in Europolom. Da, eh, število podatkov, ki se delijo, se viša. Države članice imajo različne standarde, ko gre za um, uh, orožje. želimo dvigniti standarde v Evropi, da bi bili ti standardi kar najvišji. In sem za uredbo, ne za direktivo, kaj ti direktive bi dosegla realno življenje šele v sedmih letih in to mi gre prepočasi. Potem ste vprašali po Ukrajini. To je kočljivo vprašanje ali je tam terorizem ali ne, ali uh, imamo tam teroristične bojevnike ali ne. Nekateri evropske državljani se pridružujejo eni in drugi strani v konfliktu v Ukrajini. Ampak Ukrajinci so me prosili, naj se, soočim, naj se srečam sa, za vodjom uh, eh, varnostne službe in v naslednjih dveh tednih se bom srečal z eh, ukrajinskim kolegom in videla bova, do kakšne mere jim lahko pomagamo. Potem PNR. Češ, da z, ne bi, z tem ne bi preveri, preprečili Pariza oziroma napadov v Parizu. Morda ste slišali, mnogo pred Parizom sem se prizadeval za PNR. Na nek način bi bilo nepošteno uporabiti Pariz za to, da bi podprli PNR prav, in prav tako bi bilo nepošteno um, uh, reči, da moramo ustaviti PNR. Nimamo veliko časa, ampak naj pojasnim. Potrebujemo PNR, pa ne zaradi Charlie Hebdoja. To je edini način, da preverjamo sumljive potnike. Kar se tiče eh, brezpilotnih letal, to je zelo kompleksno vprašanje in rad bi se vrnil k tej razpravi z veseljem. Lahko pa vam podam zelo kratek odgovor v dveh, treh minutah. Na brezpilotnih letalih delamo v zadnjem letu eh, in sicer v okviru Evropskega sveta za obrambo ampak ne spominjam se, da bi dosegli uradno stališče Evropske unije o uporabi brezpilotnih letal. Ne gre za brezpilotna letala. To ni orodje. Gre za vprašanje, kako in kdaj uporabimo brezpilotna letala za napad. Sedaj smo v kontekstu um, mednarodnega konflikta. Zlasti pod eh, predsednikom Bushom starejšim smo imeli sodelovanje na tem področju. Takrat je bila globalna eh, vojna proti terorizmu, takrat smo imeli različna, različno stališče ehm, kot ZDA. In postavljali smo eh, pod vprašanje njihovo opredelitev ehm, oboroženega eh, konflikta in pa boja proti terorizmu. Ne poznam nobenega dogovora o tem, da bi uporabljali Tunizijo ali pa Alžirijo kot vojaško bazo za brezpilotna letala. O tem nič ne vem. Tudi eh, ne, nisem še slišal, da bi evropske države uporabljale brezpilotna letala, tako kot ZDA. Mislim, da jih uporabljamo samo za opazovanje, ne pa za napade. Edino bazo, ki jo poznam, je v severnem Nigru, ki uporabljajo ZDA, ampak bas eh, v treh omenjenih državah ne poznam. Da bi eh, pošiljali um, orožje v Sirijo, oziroma um, da bi uh, eh, IMT uh, upoš, pošiljal to v Sirijo, o tem nič ne vem, imam dobre odnose s Turčijo. Uh, To je služba, ki razpolaga za dobrimi informacijami o tem, kar se dogaja v Siriji. Potem pa islamofobija. Mislim, da ni neposredne povezave. V procesu radikalizacije je morda rasizem ena od sestavin skupaj z drugimi elementi. In to bi lahko vodilo, privedlo nekatere ljudi, ki so frustrirani Um, da bi postali radikalni. Ampak to ni edini dejavnik. Morda pa ne moramo zanikati, da se je antisemitizem okrepil v Evropi. V Franciji sem si pogledal statistiko in številke so zaskrbljujoče in to se dogaja tudi v drugih državah, tudi v Belgiji. 7000 um, francozov je zapustilo državo in eh, ministerski predsednik je to jasno povedal. Eh, napadli so, eh, ciljali so na jude, zato ker so bili judi in to je nesprejemljivo, proti temu se moramo boriti. Vem, da v Franciji poteka razprava, tam se omenja islamofobija, ampak islamofobija ni na isti ravni kot antisemitizem, kajti če se ciljajo judi, se ciljajo zato, ker so judi. Ne prakticirajo judovske, judovske vere. Islamofobija pa je nekaj drugega. Toda, to je zaskrbljujoče v Evropi. Eh, to smo videli v nekaterih državah, članicah. Vemo, da obstaja rasizem proti muslimanom, proti arabcem. In v tem smislu mislim, da je zelo pomembno, da poskušamo eh, najti najboljši način, kako bi se proti temu borili. In to je tudi prispevek k preprečevanju radikalizacije. O tem sem prepričan. Pozdravljam tudi delo podpredsednika Cimermana eh, v tem smislu. Potem, kar se tiče eh, borcev. proces uh, radikalizacije in rekrutiranja. Potreboval bi več časa, da bi to pojasnil. Družbeni mediji seveda uh, igrajo vedno večjo ulogo. V Belgiji imamo uh, veliko ljudi, ki so šli v Sirijo in Irak. Najviše števile, največje število ljudi. To je zato, ker imamo tukaj zelo aktivno salafistično gibanje. Večina Belgijcev, ki je šla v Sirijo in v Irak, izhaja iz uh, Antwerpna eh, in Brusla, kjer je šarija eh, oziroma ta organizacija, organizacija v tej povezavi najmočnejša. Drugi val uh, Belgicev, ki so šli tja, pa uh, je bil rekrutiran sa strani interneta oziroma sa strani družbenih uh, medijev. Torej, to je potekalo preko Facebooka in drugih socialnih omrežij. nismo omejili toka teh um, tujih borcev. V Belgiji in v Britaniji se je ta tok nekoliko omejil, ampak v Franciji in v Nemčiji pa ne. Torej, ni nam uspelo uh, ustaviti tega toka, ampak uh, končno še tole, gospodu Baširju. Eh, pomankanje dobrega upravljanja. Da, z vami se posem strinjam. Mislim, da bi lahko storili mnogo več po arabski pomladi. To pomeni, da bi morali več investirati v um, sklad. Potrebno je začeti za nule, za ničle, kar se tiče varnostne službe. Uh, treba je spodbujati vladavino prava, treba je razviti eh, pametno preprečevalno politiko. To je želja eh, predsednika Evropskega sveta in on je zelo odločen in pripravljeni smo pomagati. To vrle tudi za druge države. V Libiji to zdaj ni mogoče, ampak to bo velik izziv v prihodnih letih ampak številne druge države potrebujajo več podpore v varnostnem sektorju. Hvala lepa. Gospa Fotega bi želela besedo. Izvolite. Zelo nakratko bom spregovorila. Gospod Kerkov, moje vprašanje o Turčiji, Rusiji in Iranu. Pro Bilo je eh, preprosto vprašanje glede stanja Um, nisem želela implicirati um, tega, da bi se morali spustiti v globlje, v globlje angažma. Želite to komentirati? Ali lahko nekoliko poglobite to vprašanje, tako da vam bom lahko dobro um, odgovoril, kaj mislite s stanjem glede Irana in Rusije? Podala sem vam primer, kar se tiče Rusije. Tukaj gre za prepoved vstopa iz, Afgan, iz Afganistana in pa tukaj je že vprašanje, kako bi lahko vključili Rusijo v protiteroristične a, prizadevanja. To je bilo v nasprotju za našimi prizadevanje. In kar se tiče Irana, je bila to zgolj radovednost. Zanima me, kakšna je možnost, da bi nam Iran pomagal pri podpiranju manjšine, manjšine naprimer, kar se tiče uh, kristijanov in pa drugih v Iraku. To je bilo zelo specifično vprašanje. Hvala. Sam se trenutno ne ukvarjam z Iranom in zato težko odgovorim uh, na vprašanje, ali bi lahko karkoli dobili. Uh, od ministerskega predsednika eh, Iraka eh, želimo več vključujoče politike. Ampak nisem toliko vključen v jedrska pogajanja in ne moram reči, ali obrobo potekajo takšni pogovori, ampak ker je to velika prioriteta naših um, pogajalcev, mislim, da to vzame veliko časa, ampak kot rečeno, ko se bo to uredilo, se bomo ukvarjali tudi z drugimi vprašanji in ideja je dobra. In kar se tiče Rusije, se je kaj spremenilo. Kar se tiče Rusije, pogovarjal sem se s kolegom iz Rusije in oni se strinjajo za našimi skrbmi, kar se tiče razvoja Daesha, delijo naše skrbi in naš odnos moramo poglobiti. Ampak to ni tako eh, enostavno, kot je bilo pred krizo v Ukrajini. In to sem tudi povedal. Kar se tiče Dajša in Al-Kaide, um, imamo iste skrbi. Njihovi pogledi o Afganistanu so podobni našim. Hvala lepa, gospod eh, Dekerkov. To je še en korak v našem dialogu. Hvala lepa, da ste prišli k nam in pričakujemo vas naslednjič. Hvala lepa in želimo vam vse najboljše. Sedaj eh, bi rad eh, napovedal naslednjo točko, obisk eh, v Iranu. To točko bo predstavil naš predsednik gospod Brok, ampak to točko bomo obravnavali in kamera.